Kolegi in kolegice, lepo zdrav. Čas je za sejo odbora za človekove pravice. Namen tega sestanka je izvoliti novo predsedstvo odbora. Najprej nas čaka izvolitev predsednika, na to pa še izvolitev podpredsednikov. Sedaj pa bom najprej prebrala seznam nadomestnih članov. V imenu LS, gospod Mikolašik, eh, Niga, v njegovem imenu bo tu gospod Peterle. Gospoda Adaktusona pa bo zamenjal ne vem kdo, ali nam lahko prosim poveste, kdo bo to. Iz EKR bo gospoda Karskega zamenjal gospod Tenak, ki je z nami v dvorani gospoda Görnsa pa bo zamenjala gospa Šake. Morda gledam v napačno smer, ki je skupina Alde. Alde? Prav. Ampak gospe Šake ni tukaj. Je pa na poti. Vsaj, zdi se mi tako. Skupina Guje? Povejte nam, kdo bo zamenjal gospoda Iglesiasa Turiona nismo namreč prijeli eh, imena nadomestnega člana. Gospa Veržja, načeloma je to gospa Albiol. Hvala. Skupina zelenih. Gospoda Bihnerja bo zamenjala gospa Sargentini. A imamo še kakšno spremembo? gledam predstavnike LS, nihče ne bo zamenjal vašega člana prav. We, um, then we can vote and... Sedaj pa lahko glasujemo in če želimo glasovati, moramo biti sklepčni. Za sklepčnost pa potrebujemo osem članov. Mislim, da sklepčni smo. Sedaj pa prosim za kandidaturo. Kdo je kandidat za predsednika odbora? Gospod Howitt, izvolite, beseda je vaša. Hvala. Glede na to, da je to uradna priložnost, bi rad povedal, da z veseljem predstavljam gospo Valenciano, gospo Alino Valenciano, ki je že bila članica tega odbora med letom 1999 in vse do prekinitve funkcije. Na to je bila predstavnica odpora za zunanje zadeve v nacionalnem parlamentu, sedaj pa se vrača v Evropski parlament. Ima veliko strasti in integritete na področju človekovih pravic, v to nihče ne dvomi in prepričan sem, da bo predsedovala temu odboru pravično in vključujoče. Hvala. Thank you. Now I ask my Najlepša hvala. Sedaj pa sprašujem gospod Valencijano, če sprejema kandidaturo. Yes, da, sprejemam. Hvala. Imamo še kakšnega kandidata ali kandidatko? Ne. Še več vprašanj vas, vam moram zastaviti. Ste ponopravna članica odbora in pribičena sem, da ste podpisali izjavo o finančnih interesih. Vaš odgovor je da na obi vprašanji. Prav, potem pa vas lahko izvolimo s ploskanjem. Prosim vas, da prevzamete moje mesto. Pues muchísimas gracias. Najlepša hvala. Velika čast mi je, da lahko predsedujem v tem odboru z vsemi vami. Veliko čast mi je, kot je tudi velika odgovornost, ki jo ponižno sprejemam. Istočasno pa obljubljam, da se bom potrudila, da bomo skupaj lahko sodelovali in dosegli najboljše rezultate v pododboru za človekove pravice. Je pododbor v Evropskem parlamentu, vendar pa za vse nas, ki smo tukaj, to delo zelo pomembno. Spoštovanje in zagovarjanje in obramba človekovih pravic je izrednega pomena ene najpomembnejših dožnosti in nalog Evropskega parlamenta. Delo pa bomo opravljali skupaj v pododboru v odkritem, tesnem in neposrednem sodelovanju z vsemi političnimi skupinami, kot v sodelovanju z parlamentarnimi odbori, s katerimi bomo morali sodelovati, zato da resnično lahko zagotovimo spoštovanje človekovih pravic vseh tistih, ki jih še vedno preganjajo in zatirajo. Naj vam zagotovim da so vrata mojega urada vedno odprta za vse, ki imate kakršenkoli predlog ali idejo. Rada bi se že sedaj zahvalila sekretarijatu za upravljeno delo. Sedaj pa bomo šli na izvolitev podpredsednikov v našem pododboru. Začeli bomo s prvim podpredsednikom ali podpredsednico. Ima kakšna politična skupina kandidata, ki bi ga rada predstavila? Najlepša hvala. Rad bi vam čestital za vašo izvolitev. Čestitam vam v imenu skupine LS. Brez dvoma imamo pred sabo odlično predsednico za ta pododbor, pododbor za človekove pravice. Vemo, kakšne naloge so pred nami še posebej tiste, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. V imenu skupine LS bi rad za mesto podpredsednika odbora predlagal kolega Kristjana Predo, ki se je s tem področjem že do dobro seznanil v prejšnjem sklicu. V skupini LS predstavlja romunsko delegacijo, mislim, da je zelo izkušen mož s številnimi kompetencami na tem področju, tako na področju eh, zunanih zadev, kot tudi na področju človekovih pravic. Najlepša hvala. Najprej bi rada vprašala gospoda Predo, če se strinja s kandidaturo. Predo. Eh, es usted miembro. Da. Ste polnopravni član tega odbora, ste podpisali izjavo o finančnih interesih, da ima še kdo kakšnega kandidata za mesto prvega podpredsednika v podporu za človekove pravice? Ne. Zato prosim, da izvolimo gospoda Predo s ploskanjem. Adelante, entonces. Pridružite se nam, gospod Preda. Tenemos a nuestro vicepresidente. Torej, Kdo ima kandidata za mesto drugega podpredsednika ali podpredsednico? Gospa predsednica, skupina Alde, bi vam rada čestitala za vašo izvolitev. radi bi predstavili gospoda Barandijana za kandidata. Bil je predstavnik eh, za to področje in je dober kandidat. Upam, da ga boste podprli za mesto podpredsednika v tem glasovanju. Entonces, señor. Najlepša hvala, gospod Maura. Ste polnopravni član tega pododbora? Da, gospa predsednica. Ste podpisali izjavo o finančnih interesih? Da. Se strinjate s kandidaturo? Z velikim veseljem. Torej, če ni drugega kandidata, prosim, da s ploskanjem izvolimo gospoda Mauro, ki ga poznam že vrsto let. cumplimentada la elección del segundo vicepresidente. Torej, zvolili smo drugega podpredsednika. Pozivam politične skupine, da predstavijo kandidate za mesto tretjega podpredsednika. Ja Najlepša hvala, gospa, podpred, eh, gospa predsednica, v imenu skupine e LS za tretjega podpredsednika od, pod odbora za človekove pravice predlagamo kolega Lasla Tokeša. Prihaja iz mađarske delegacije in povem lahko, da je v prejšnjem sklicu parlamenta prav tako deloval v pododboru za človekove pravice. Bil je koordinator za ELS tukaj v odboru in lahko povem tudi, da je opravil dobro delo, prizadeval si je za zaščito človekovih pravic in za demokratizacijo, ki poteka v Romuniji. Prihaja namreč iz Romunije, izhaja iz Romunije in je prispeval k številnim političnim spremembam, ki smo jim bili priča v Romuniji. Mislim, da je odličen kandidat, zato ga tudi predlagamo za mesto tretjega podpredsednika v pododboru. Muchas gracias. Hvala lepa, gospod Tokeš. Ste polnopravni član tega odbora? Da. Ste podpisali izjavo o finančnih interesih, že sprejemate kandidaturo? Da. Če ni drugega kandidata, predlagam, da izvolimo tretjega podpredsednika s ploskanjem. bueno, cumplimentada la elección de nuestro. Sem smo izvolili tretjega podpredsednika socialno-politične skupine, da predstavijo kandidacije za četrtega podpredsednika. Da. You, Hvala, gospa predsednica. Z velikim veseljem predlagam Barbaro Lohbiler za četrto podpredsednico pododbora Drah. Mislim, da uvodne besede niso potrebne. Barbara je izkušena in z veseljem bi jo videli spet za tem odrom. S... Barbara, ste izpolnili vse pogoje, ste polnopravni član tega pododbora, želite in spremete mesto podpredsednice, torej če ni drugega kandidata, predlagam, da izvolimo s ploskanjem. Bueno, eh, kolega... Spoštovane kolegice in kolegi, imam samo dve sporočili. Najprej glede našega koledarja. S koordinatorji in predsednikom se bomo skušali sestati naslednji teden v Štrasburu. Predlagam, da se bomo takrat dogovorili tudi o dokončnem koledarju. Koledar mora biti v skladu s področji, ki jih bomo obravnavali. Dosti bolj pomembno je, da se dogovorimo najprej o temah in potem poiskali čas in kraj za obravnavo. Predlagam, da se naslednji teden srečamo s člani predsedstva in koordinatorji za to, da se tam dogovorimo o delovnem načrtu kot tudi o koledarju in glede političnega režima. Tudi o tem se bomo pogovorili na seji predsedstva s koordinatorji, kajti v tem trenutku to še ni dokončno. Torej, naslednji teden boste dobili koledar. Želi kdo kaj dodati? Ima kdo kakšno vprašanje? Na kratko upravičujem se, da se ponovno oglašam mislim, da se moramo zahvaliti gospelo Hbiler, ki je dobro predsedovala temu pododboru. Veseli me, da sedaj upravlja delo podpredsednice in mislim, da je primerno, da ena skupina eh, izrazi zahvalo eh, predstavnici druge skupine. Brez dvoma bodo vsi opravili odlično delo, tudi tisti v našem imenu. Uh, Tudi sam bi se rad pridružil Richardu Havitu. Z Richardom sva bila, sva bila skupaj pod predsednika pred kakšnimi osmimi leti. Richard že dolgo služi v tem parlamentu, sedaj sva v, oza, sva v zadju. Čestitav bi eh, gospod Lohbiler in drugim podpredsednikom ter podpredsednici eh, sami. Tudi sam bom spremljal eh, delo tega pododbora, ostajam nadomestni eh, član. Gospa Lohbiler je bila odlična predsednica odbora, kljub temu, da prihajamo iz različnih političnih družin. Htjel bi še priložiti do teh žičanj, ktore. Tudi sam bi se rad pridružil tem zahvalom, zahvalam e, podpredsednici. Mislim, da je to zelo dobra navada da se zahvalimo in čestitamo tistim, ki so bili izvoljeni. Brez dvoma boste zagotovili našemu odboru, da bo dobro delo. Zahvalil bi se vam tudi za sodelovanje tekom zadnjega parlamentarnega sklica. Hvala, gospe Lohbiler. Sam sem bil prvi podpredsednik eh, v predsedstvu in tudi sam bi se vam rad zahvalil. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Mislim, da smo pravili dobro delo. Danes popovdne zahvaljujem se vam vsem za sodelovanje. Prepričana sem, da bomo odlično sodelovali v času tega mandata. Najlepša hvala in vidimo se k malu.